Zdaj pa sledi razprava o sedmih osnutkih resolucij o Azerbajdžanu in svobodi izražanja. Najprej ima besedo gospod Provera v imenu pripravljalcev resolucij. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropa pripravlja projekt vzhodnega partnerstva in ta je doživel vse splošno podporo, ter uh, sodelujejo šest držav Armenija, Belorusija, Azerbejdžan, uh, eh, Moldavija in Gruzija. Izboljšujejo se odnosi med Evropsko unijo in temi državami in to lahko privede v eh, demokratski in gospodarski razvoj tega območja, čeprav drugače v vsaki državi. Glede na ta, to inteligentno strateško politiko se mi zdi, Eh, pomembno, da omenjamo ta dva mlada blogerja, ki sta bila nedavno obsojena, po drugi strani pa se ne oziramo dovolj na resne eh, strategije, kot je eh, eh, tragične dogodke, kot je nedavni umor 57 eh, posameznikov, ki so podpirali eh, politično skupino na Filipinih. To je popolnoma v nasprotju z našim vzhodnim partnerstvom, da o tem sedaj razpravljamo. Uh, hude obsodbe v rezoluciji, o kateri bomo glasovali, bodo pravzaprav le um, uh, kontraproduktivno delovali za vlado v Bakuju, kot tudi na dva uh, eh, mlada blogerja. In zaradi tega bi vas radi opomnil na to, kar smo danes odločili na plenarnem zasedanju in se odpovedali, da bomo imeli rezolucijo o Aminatu Ajder, da ne bi ogrozili političnih pogajanj, ki potekajo. Na isti plenarnem zasedanju pa naj bi odločali o Belorusiji in Azerbejdžanu oziroma o rezolucijah o teh dveh državah v zelo ostrih tonih in to sta državi, ki eh, sta del vzhodnega partnerstva. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Geringen de Udenberg, prav tako v imenu pripravljalcev. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. 11. novembra, ko je Evropa praznovala uh, obletnico konca Prve svetovne vojne, sta bila v Azerbajdžanu eh, dva blogerja obsojena na zaporno kazen, ker sta poročala o korupciji v državi, obtožena pa sta bila huliganizma in terorizma. Azerbajdžan uh, v skladu s poročili Eh, organizacije Freedom House je država, kjer ni svobode. In uh, tudi na področju svobode govora je na 136. mestu od 156 držav. Pa tudi uh, druge organizacije posredujo zelo zaskrbljujoče podatke. Torej, uh, nepripravljenost uh, državnih oblasti, da bi izdala dovoljenja za delovanje tujih novinarjev, ni nič presenetljivega in čas je, da Evropska unija uporabi vsa urodja, ki jih ima na voljo, vključno z evropsko sosedsko politiko, da uporabi svoj pritisk in poskuša doseči spremembe. Najlepša hvala. Ravno tako v imenu pripravljalcev resolucije, gospa Šake za, za tri minute in pol. Hvala, gospod predsednik, kolegi in kolegice. Azerbajdžan je podpisnik številnih partnerstv z Evropsko unijo, je del sosedske politike in vzhodnega partnerstva in tukaj ne gre samo za trgovino, temveč je Azerbajdžan tudi podpisal, da bo spoštoval demokracijo, človekove pravice in vladavino prava. Vendar pa je nažalost vse to pod trenutnim režimom predvsej ogroženo. Uh, Danes govorimo o sistemu, o primeru Emina Abdulajeva in Adana Hajzadeja, kar kaže na težave v družbi, ki so bistveno širše narave kot samo primer teh dveh blogarjev. Uporabila sta medije, kot sta Facebook in Twitter, za to, da sta razglašala, kakšno uh, je stanje v državi. Vendar pa um, v samem uh, sodnem procesu številni dokazi niso bili priznani, zato vse skupaj uh, se zdi nekoliko ponarejeno. Če ne moremo prepričati azerbajdžanske vlade, da spoštuje uh, Eh, zaveze iz sporozumov, ki jih je sam podpisal, ne moremo obravnavati Azerbajdžana kot vredostojnega partnerja, niti v trgovinskih odnosih ne. Ta resolucija poziva azerbajdžanske oblasti naj uresničujejo svoje obljube in da eh, začenjajo ustvarjati večjo verodostojnost v mednarodni skupnosti s tem, da svojim državljanom omogoči človekove pravice in vladavino prava. Uh, Včeraj smo v parlamentu pogled, podelili nagrado Saharova in priča smo bili zelo zanimivemu govoru dobitnikov, eh, ki so povedali, da se nas na strah lahko odzovemo samo s svobodo misli. Eh, in svoboda misli je mogoče, mogoče takrat, ko je, se je mogoče svobodno izražati in ko je dovoljeno tudi nasprotovanje vladi. In tu je nekaj, kar moramo mi kot evropejci zagotoviti v partnerstvu z Azerbajdžanom. Najlepša hvala. Najlepša hvala, kolegica Šake. Naslednja je kolegica Lunaček. Danke, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, tudi predhodniki so že omenili nekaj podrobnosti iz resolucije. V prvi vrsti eh, gre za resolucijo, ki temeli na dogodku iz eh, julija letos, ko sta dva. Ko sta bila dva mlada blogerja prijeta, eh, potem, ko sta bila v restauraciji napadena, sta se obrnila na policijo, da bi se pritožila oziroma da bi to prijavila, potem pa sta bila sama aretirana. Eh, Na to sta se znašla pred sodiščem in eh, šlo je za proces, glede katerega so vsi mednarodni opazovalci, vključno Zemljesti International, povedali, da nikakor ni bil pravičen. Uh, Eh, niso dovolili prikaza video posnetka, ki je bil posnet v restauraciji in eh, rečeno je bilo, da nista bila ona dva napadena, temveč da sta bila ona dva napadalca in jasno je, da je ta eh, sodba taka, da ne izpolnjuje kriterijev pravne države. In upam, da ko bo prišlo do ponovnega sodnega procesa, da bodo vsi dokazi dopuščeni. In eh, v tem primeru nam je uspelo eh, doseči soglasje skoraj vseh poslanskih skupin. Eh, žal mi je edino, da gospod Provera trdi, da moramo počakati, da se to samo reši in da ni potrebno poseči po diplomatskih sredstvih. Ampak mislim, da eh, je povsem jasno, da so človekove pravice podlaga vsega in nujno je, da se v vseh delih sveta zauzimamo za svobodo misli, svobodo izražanja. In tudi predsednik Alijev je sam večkrat povedal, kako pomembne so pravice novinarjev in da mora država te pravice ščititi. Zdaj je naša naloga, da Azerbajdžan na to opomnemo in upam, da bo uh, se to odrazilo tudi v delu odbora za parlamentarno sodelovanje. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Higgins, tudi kot avtor resolucije. Mikrofon, prosim. Mikrofon, prosim. Yes, it is on, yep. Pozdravljam pozornost, ki jo posvečamo temu grozljivemu nespoštovanju človekovih pravic v Azerbejdžanu. Ni pravice za medije, ni svobode, nekateri so, novinari so bili ne samo pretepeni, ampak tudi ubiti v zadnjih letih. In zakaj se izvaja taka huda represija? Zaradi tega, ker se želi jo zakriti ogromni primeri korupcije, ki obstajajo v tej državi. Vodilna elita se je ogromno obogatila zahvaljujoč naftni in plinski industriji. 90 odstotkov prebivalstva Azerbejdžana pa živi v hudi revščini in nima nobenih koristi od naravnih virov v državi. Zahodne vlade in multinacionalke se kot ponavadi obnašajo zelo dvolično. Rutinsko trgujejo z režimom, tako da omogočajo poslovanje in pri tem eh, multinacionalke ogromno služijo pri izkoriščanju naravnih virov, ki dejansko pripadajo ljudstvu Azerbejdžana. Azerbejdžana. Zahodne vlade je treba vprašati, zakaj ne zahtevajo, da se uporabi nafta, da se spremeni življenje teh ljudi. Poslanci Evropskega parlamenta so uh, ustrezno obnašajo, ko um, se uh, oglašajo proti svob zatiranju svobode govora in demonstracije v Azerbejdžanu. Vendar pa ne smemo pozabiti na uh, hude pritiske danske policije v Kübenhavnu, uh, eh, ki so zatrli popolnoma uh, mirne demonstrante. Na ure so morali uh, v lisicah uh, ležati na hladnem. Zakaj nismo uh, preprečili takega obravnavanja? Uh, To, kar velja za Azerbejdžan, mora veljati tudi za eh, države članice Evropske unije. Najlepše hvala. In eh, sedaj eh, kolega Legutko. Panie przewodniczący. W... Gospod predsedujoči, v Azerbejdžanu, če kritizirate vlado, pa še zelo nežno, se vam bo marsikaj zgodilo. Eh, dva človeka sta bila za obsojena na zaporno kazen zaradi tega. Kaj to pomeni? To pomeni, da pravni sistem v državi ni dober in da gre za avtoritativen režim, avtoritativističen režim, ki se krepi in tisti, ki, se, ki mu nasprotujejo, so hudo grajani. Kaj mi lahko pri tem naredimo? Seveda lahko posredujemo v posameznih primerjih, ko pride do hudih kršitev in nepravice. To počnemo tudi v tem primeru. Včasih je to tudi učinkovito. Je pa veliko težje pri pritisniti tako, da bo prišlo do institucionalnih sprememb in do sedaj na tem področju nismo bili uspešni. Deloma tudi zaradi tega, ker smo preveč razumevajoči do nekaterih tiranov. Po, z drugimi pa smo zelo nezadovoljni. Danes smo slišali v tej dvorani, eh, predstavniki eh, memoriala so govorili o teh zadevah v tej dvorani, pa tudi drugije večkrat. Lahko bi rekli, da je problem v tem, ker je uh, proces uh, prenehanja um, avtoritarnega sistema nekaj, kar traja zelo dolgo, je zelo boleče in težko. Mogoče sem nekoliko preveč pesimističen, če rečem, da se mi zdi, da je to tako, kljub temu pa moramo se uh, še naprej obnašati tako, kot se in ustrajati. Hvala, kolega Ligutko. Kolega Kelam ima besedo za dve minuti. Ja, Na, Najlepša hvala za besedo. Tudi tukaj eh, nismo podali posebne izjave o eh, svobodi izražanja v Azerbejdžanu. Vendar kljub eh, mnogim medparlamentarnim stikom dejansko ni prišlo uh, do nobenega, uh, nobene razjasnitve in zaradi tega se moramo kot Evropski parlament odzvati. Uh, To bo pravzaprav naša zadnja rezolucija, ki jo bomo sprejeli na to temo v letu 2009. Eh, vse skupine se strinjajo, da se um, svoboda medijev v Azerbejdžanu slabša, zmanjšuje, da je veliko več eh, zapornih kazni in obsodb. Um, novinarjev, pozivati moramo, da se te novinarje, ki obslužijo zaporno kazen, čim prej izpustijo in enako velja za dva blogerja. Potem je pa tukaj še drug problem in sicer. Um, treba je zahtevati od azerbejdžanskih oblasti, da spet omogočijo um, oddajanje mednarodnih uh, televizijskih in radijskih postaj, kot je Radio Free Europe, BBC in tako dalje. Zaradi tega prosim za amadma v šestem uh, odstavku um, rezolucije, ne le, da rečemo, da obžalujemo, ampak tudi pozivamo um, azerbejdžansko vlado, da um, v, ponovno dodeli licence, ki jih je ukinila. Um, svoboda informacije je bistveno za uh, eh, demokracijo kratično državo in to še posebej velja za odnose med Evropsko unijo in Azerbejdžanom. Hvala, kolega Kelem. Zdaj pa go sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin. Najprej gospa Andrej Kjene za eno minuto za Evropsko ljudsko stranko. Gospod predsednik. Azerbajdžan je eh, pomembna partnerica Evropske unije in je prav gotovo bistvenega pomena za energetsko varnost. Vendar ne glede na količino plina in eh, nafte, to ni vse. Azerbajdžan se je zauzel in zavezal za Eh, pluralistično demokratično družbo v okviru eh, vzhodnega partnerstva in v tem namerava država polno sodelovati. V pravo smer eh, moramo iti. Ampak obstajajo tudi neustrezni ukrepi predsednika, kot je ne primer um, zaporna kazen za veliko število posameznikov, vključno z nekaterimi novinarji. Uh, situacija z blogerji je problematična, problematično je oddajanje eh, Radio Free Europe, BBC-ja in tako dalje. Pravico morajo imeti ljudi, da se svobodno izražajo in eh, tudi, če eh, želijo povedati nekaj kritičnega proti svojim vladam. To je osnovno načelo demokratične družbe in demokratični Azerbejdžan je pomemben cilj. Drekjene, als nekaj. Najlepša hvala, kolegica Andrej Kjene. Naslednja v imenu skupine SND, gospa Blinkevič, čute. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, Svoboda izražanja je temeljna pravica in osnova demokracije. Azerbejčan je ratificiral konvencijo o človekovih pravicah in se zauzel, da bo spoštoval te pravice ravno z svojo ratifikacijo. Prav gotovo Azerbejčan. Eh, mora zagotoviti, da se odpravijo mnogi pritiski in da se prekinijo kršitve človekovih pravic. Eh, to je tudi v eh, skladu z načeli vzhodnega parstvenstva, vendar pa je svoboda izražanja tukaj v nevarnosti. Ob... Novinari so izpostavljeni nasilju in preganjanju. Zaradi tega pozivam Azerbejdžan, da upošteva rezolucije Evropskega parlamenta in izboljša zaščito človekovih pravic. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Črnecki za dve minuti. Uh, gospod predsedujoči, dame in gospodje, uh, še enkrat je Azerbejdžan na naši tempeti. V prejšnjem mandatu, naj vas eh, samo spomnim, smo sprejeli ozrečeno tri rezolucije. Ena od teh je govorila o svobodi medijev. Omenjali smo o, tudi Južni Kaukaz, ki vključuje Azerbejdžan. Azerbejdžan nas zanima in želimo tej državi vse dobro. To je država, ki poskuša uh, od, najti svojo pot in uh, postopoma se vedno bolj približuje zahodnemu svetu ter se oddaljuje od vzhoda. To je treba priznati in ceniti. In mislim, da se z veliko pozitivnim uh, interesom oziramo, oziramo na uh, eh, Azerbejdžan in njegovo oblast. Po drugi strani pa se zaradi tega ne smemo omejiti pri razpravah o zadevah, ki nam niso všeč, kot, naprim, kot je naprimer eh, zaporna kazen za blogerje, ki so izrazili svoje mnenje o tistih, ki so na oblasti podpirati moramo evropsko usmeritev Azerbejdžana, kajti v tej državi poteka politična razprava, ali naj bo bližja Evropi ali Rusiji. Podpreti moramo vse tiste, ki se zauzemajo za zahodni svet, vendar istočasno moramo tudi pritisniti na. Uh, tiste, ki so proti in izpostavljati eh, osnovna načela, ki so nam pri srcu, kot so svoboda izražanja in svoboda medijev. Razumem, da je Azerbejžan v težki situaciji zaradi tega, ker eh, Rusija gradi svoje eh, območje političnega in gospodarskega vpliva, vendar pa pri tem moramo povedati, da Azerbejčani ne delajo, kot je treba. Gospod Paška za skupino EFD dve minuty. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, sloboda prejavu je veľmi dôležitým aspektom demokratickej spoločnosti. Preto je správne, že... E, svoboda izražanja je zelo pomemben vidik demokratičnega sveta. Evropska unija natančno spremlja vse dejavnosti eh, ki so povezane z tistimi, ki eh, kritizirajo vlado v Azerbejdžanu. Zaradi tega naj izrazim svojo zaskrbljenost zaradi eh, za razlogov in načina preganjanja mladih ljudi v Azerbejdžanu, ki opozarjajo na probleme v tej državi. Ne smemo pozabiti, da iz Azerbejdžana po prihajajo posamezni signali, ki so resni. Eh, pri tem pa eh, mislim, da v Evropskem parlamentu nismo dovolj kritični tudi do tega, kar se dogaja na Filipinih. 57 eh, političnih zapornikov je bilo tam ubitih. Tudi njim moramo nameniti enako pozornost, kajti gre za isti demokratični svet. Hvala. Nas gospoda Vanda Stopa ni v imenu neodvisnih poslancev, zato naslednji dobi besedo gospod poslan za dve minuti. Gospod predsedujoči, po prvih evropskih volitvah leta 1979 sem imel eh, čast kot sodelovalec uh, eh, Oda von Habsburga zgraditi kulturo človekovih pravic v Evropskem parlamentu, vključno z razpravami v četrtek popovdne. Ko sem bil izvoljen v Evropski parlament, sem imel čast s kolegom Šulcem in nekaterimi drugimi razvijati naprej to tradicijo, na katero smo zelo ponosni in zato sem bil zelo šokiran, uh, ko se je gospod uh, Provera uh, um, izrekel, da naj se tega primera ne bi smeli lotiti in da grožnje azerbajdžanskega rožima uh, eh, nad uh, azerbajdžanskimi državljani niso vredne naše pozornosti. Uh, Zelo dobro se spomnim, eh, zakaj vse smo se zauzemali tukaj za gospoda Landsbergisa in za druge zagovornike človekovih eh, pravic in drugi, nekateri so govorili, da tega ne bi smeli početi, da bi morali ukrepati po diplomatskih potek, ampak zdaj vemo, da je bilo za te ljudi bistvenega pomena, da je parlament vzdignil svoj glas in zato kolega Šulc in drugi kolegi Eh, dovolite nam, da ob četrtkih popovdne še naprej ohranjamo neodvisnost. To nima nobene veze s uh, politiko strank. Uh, In eh, kolega je rekel, da sledi potem srečanje s Kitajsko in zato ne smemo govoriti o Kitajski. Danes je bila to na programu druga tema, Zahodna Sahara in morda je v posameznih primerjih to celo utemeljeno, ampak resno me skrbi, kako se bo nadaljevalo naše delo na področju človekovih pravic. In mislim, da ravno Azerbajdžan kaže, kako pomemben je diferenciran pristop. Azerbajdžan je bil sovjetska kolonija, gre za monokulturo, eh, ki je bila uničena in zdaj je država izpostavljena izpostavljena uh, eh, grozovitemu režimu in začenja se zelo težavna demokratizacija. Kot članica uh, Sveta Evrope se je država zavezala človekovim pravicam in mi mor jim moramo pomagati na tej poti. Minute. Najlepša hvala, kolega Poselt. Naslednji je kolega Preda za eno minuto. Najlepša hvala. Poskrbeti moramo za to, da bo Azerbajdžan spoštoval raznolikost mnen, pa tudi ob sodbe obeh blogerjev morajo biti umaknjene, ker temeljijo na ponarejenih dokazih, kot je že bilo omenjeno. To se mora nujno zgoditi, kajti položaj, kar zadeva svobodo medijev, se je bistveno poslabšal v zadnjih letih in to kaže tudi številna poročila mednarodnih organizacij, vključno za vse. Eh, vlada v Azerbejdžanu se mora zauzeti za svobodo medijev, kajti država se mora držati zavez, ki jih je sprejela v okviru shodnega partnerstva in eh, evropske sosedske politike. In res sem šokiran glede tega, kako smo postopali, kar zadeva resolucijo o Zahodni Sahari. In uh, mislim, da bi trpljenje uh, gospe Hado lahko že zdavnaj končali, če bi prišlo do dobrega sodelovanja med španskimi in maroškimi oblastmi. Hvala.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 Pred petimi leti sem bil član delegacije sodelovanja med Evropsko unijo in Južnim Kaukazom. Obiskal sem Azerbajdžan tekom naše skupne parlamentarne seje. V Azerbajdžanu zapirajo novinarje zaradi izmišljenih obtožb, ne dobijo medicinske pomoči, kadar so bolani nekdo je celo umrl, zato ker mu niso ponudili nikakršne zdravniške pomoči. Obiskal sem zapore v Azerbajdžanu. Standardi so mile oddaljeni od naših v Evropi. Pravilno je, da jih še naprej spominjamo na to, da bi moral Azerbajdžan spoštovati svojo ustavo. Hvala lepa. Nihče drug se ni javil k besedi, zato dam sedaj besedo gospodu Šametskemu v imenu komisije. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Azerbajdžan je pomemben za Evropsko unijo kot eh, tranzitna država in pa proizvajalka nafte. Poleg tega prispeva tudi k stabilnosti na Južnem Kaukazu. Azerbajdžan je ena šestih držav v vzhodnem partnerstvu. In zato je zelo pomembno, da spoštujemo skupne vrednote. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju velja že deset let. Toda Azerbajdžan se zanima za tesnejše odnose za Evropsko unijo. Kajti sklenil je tudi sporazum za pridružitev, ki bo nadomestil pretekli sporazum. Evropski zunani ministri so se, so se septembra odločili, da se bomo približili zaključku tega sporazuma. Potekala so pogajanja oziroma še sedaj potekajo pogajanja. V skladu z sklepi sveta bo do pogajanja z državami Južnega Kaukaza odvisna od pogojev, ki so sledeči spoštovanje človekovih pravic, načela tržnega gospodarstva, trajnostni e, razvoj, trajnostni razvoj in pa dobro upravljanje. Vsako leto ocenjujemo napredek, ki ga zabeleži vsaka partnerska država pri uresničevanju akcijskih načrtov e, sosedske politike. Pravkar smo se začeli pripravljati na poročilo leta 2009 ne bi želel vnaprej poročati o tem poročilu, pa vendarle dovolite nekaj pripomb, zlasti v zvezi s temeljnimi pravicami in pa človekovimi pravicami. V poročilu leta 2008 smo dajali sledeče. Azerbajdžan je dosegel dober napredek pri gospodarskem razvoju, to da, kar se tiče človekovih pravic in pa temeljnih eh, svoboščin demokracije in pa vladavine prava, eh, je položaj še vedno nezadovoljiv. Razvoj je bil od takrat celo negativen. Spremembe ustave, odprava mandata šefa države in pa obsodba dveh blogarjev. Negativna ocena zajema tudi nenehni pregon zagovornikov človekovih pravic, opozicijskih eh, predstavnikov in pa novinarjev. Poleg tega se je poslabšala tudi medijska svoboda. Evropska unija je spregovorila na vseh ravnih o teh vprašanjih, o svojih stikih in bo s tem tudi nadaljevala. Poleg tega je Evropska komisija posegla po številnih instrumentih. Zagotavljamo ciljno pomoč v programih izgradnje inštitucij. To so pomembni elementi, ki so povezani z vladavino prava, prava in pa neodvisnostjo sodstva. Azerbajdžan koristi tudi pomoč Evropske pobude za demokracijo in človekove pravice. In za konec obstaja sporazum o partnerstvu in sodelovanju in v tem okviru smo predlagali ustanovitev pododbora, ki bi bil namenjen um, človekovi pravicam demokraciji in pravosodju med drugim. To bo dodaten forum za sporočanje naših sporočil. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Čamecki. S tem je razprava o tej točki zaključena. Sedaj pa prehajamo k glasovanju. Imamo šest osnutkov resolucij. In sicer gre tukaj za skupno resolucijo šestih političnih skupin in sicer o položaju v Ugandi, osnutek zakonodaje proti homoseksualnosti. Wer kann zustimmen?